Good afternoon, everybody. I think that. Uh, Lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da bomo danes imeli zelo prijetno popovdne, sto prijetno sejo. Danes prvič predsedujem odboru za zaposlovanje, vendar pa mi je to veliko čast in veselje. In da vidim toliko prijaznih in nasmejanih ljudi, tudi tolmači ste vključeni. To je res lepo. Torej, gremo na dnevni red. Prvo vprašanje. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi z dnevnim redom? Ne, potem je dnevni red sprejet. Odlično. Veliko čast mi je, da vam podam sporočila pod točko sporočila predsedojočega. Tolmačenje imamo danes na voljo v vse jezike razen malteščine. Sedaj pa bi rad izrekel dobrodošlico novim polnopravnim članom, med nami Andreja Boksur iz Mačarske, Mirjam Leksman iz Slovaške, na to pa Helen Fricon Švedske, Dominik Bilde iz Francije. Na to pa še Margarita de la Pisa, Carrion iz Španije. It will be great cooperation for the future. Upam, da bomo dobro sodelovali v prihodnosti z vsemi temi novimi člani odbora. Sedaj pa imamo na dnevnem redu sprejetje zapisnikov. Sedaj pa bomo imeli poročilo Eurofonda o revščini zaposlenih v Evropski uniji. Toplo pozdravljam predstavnike Eurofonda, veliko veselje nam je vedno, da se srečamo z vami, da nam predstavite vaše delo. Z nami je gospa Dafne Arendt, ki je više raziskovalka na področju socialnih politik v Eurofondu. Predstavila nam bo razvoj revščine po finančni krizi leta 2008 in kako je ta kriza vplivala na socialne razmere evropejcev. Njena predstavitev temelji na poročili Eurofunda iz leta 2017 vendar pa vseboje tudi sveže podatke. Na voljo imate 10 minut. Potem pa bomo imeli še čas za vprašanja. Izvolite. Uh, chair, uh, first of all... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej povem, da mi veliko veselje in čas, da sem danes z vami, kot je to tudi čast za Eurofund. Predstavila vam bom revščino zaposlenih v Evropski uniji. Kot veste, je približno 20 milijonov ljudi v Evropi, ki živijo v gospodinstvih, ki se nahajajo pod pragom revščine. Cilj Evropske unije znotraj strategije 2020 je, da bi dosegli, da bi 20 milijonov državljanov našlo izhod iz revščine. Zato to področje resnično zasluži pozornost politikov. Zaposlitev ni dovolj. Potrebujemo visoko kakovost na delovna mesta in socialno varnost, tako kot je zapisano v socialnem stebru o socialnih pravicah Evropske unije. Mislim, da je to zelo koristen okvir. Eurofound eh, spremlja revščino zaposlenih že nekaj let. Leta 2017 smo izdali poročilo, ki je bilo dodatno poročilo v zvezi z razvojem revščine zaposlenih med finančno krizo. Na vašo željo pa smo sedaj posodobili podatke. V poročilu iz leta 2017 smo imeli podatke iz leta 2014, sedaj pa smo te podsodobili s številkami iz leta 2018. Na mojih diapozitivih boste videli najpomembnejše ugotovitve. Želeli smo predvsem pogledati socialne razmere ljudi, ki živijo v gospodinstvih, ki se nahajajo v znotraj tega opisa revnih zaposlenih. Govorila bom tudi o zaposlenih za določen čas, za tiste, ki delajo občasno, nestandardnih zaposlitvih in tudi o samozaposlenih. Ti so namreč podvrženi največjemu tveganju. pa si poglejmo najprej, kateri dejavniki vplivajo na revščino zaposlenih. Vidite na prvi strani najpomembnejše vzroke. To so nizke urne postavke. Veliko krat to ni razlog za revščino zaposlenih, vendar pa nizki zaslužki močno povečajo tveganje revščine zaposlenih. Kajti veliko krat so še druge osebe v gospodinstvu, ki so odvisne od tega zaslužka. Če je tisti, ki zasluži nizko plačo, edini zaposleni, potem to pomeni tveganje rešenja za celotno gospodinstvo. Zato so starši samohranilci podvrženi največjemu tveganju, ker so odvisni od enega samega zaslužka. Tudi otroci so izpostavljeni največjemu tveganju, če so v enostarševskih družinah. Potem pa imamo tudi gospodinstvo, kjer ljudje delajo samo občasno, tudi tukaj je tveganje večje. Potem pa imamo tudi gospodinstva z velikimi potrebami, to pomeni, da imajo veliko število otrok, tudi ti so izpostavljeni večjemu tveganju. Tudi pri samohranilcih eh, vidimo, da obstaja večje tveganje kot tudi številčna gospodinstva. Še posebej, če v gospodinstvu živijo tri odrasli in vsaj en otrok. Potem imamo tudi zaposlene za določen delovni čas, samo zaposlene in za določen čas. Tukaj imate splošen pregled revščine zaposlenih s posodobljenimi statičnimi podatki iz leta 2018. Kot vidite, je prišlo do malo sprememb. Poprečno, poprečni odstotek je pri devetih odstotkih v celotni Evropski uniji, kar pomeni, da je skoraj eden od desetih zaposlenih izpostavljen tveganju revščine. Imamo pa veliko razlik med različnimi državami članicami. V tej tabeli vidite razlike, kjer prime, primerjamo leta 2007, 2014 in 2018. Uporabili smo številke iz leta 2018, če smo jih imeli na voljo, pri nekaterih smo uporabili številke iz leta 2017. Če si pogledate puščice, In če ta puščica oska, potem vidite, da smo upoštevali spremenje leta 2007 in 2018. Kot vidite, je pri nekaterih državah sprememba večja. Luksemburg je eden takšnih primerov. Pri Luksemburgu vidimo, da imamo velik delež tujih delavcev, ki delajo v trgovini na drobno, v gostinstvu, v mm, hotelirstvu in veliko krat delal za minimalne plače. Kot veste, v Luksemburgu dela zelo veliko tujih delavcev, zato je ta delež tako zelo visok. Drug primer, ki izstopa, je Romunija. Tukaj je revščina na najvišji stopni med zaposlenimi. Vendar pa vidimo tudi, da se je trend obrnil navzdol leta 2016. Pomankanje na enakih priložnosti na podeželju in tudi za nizko izobražene, izobražene ljudi vodi k strukturnim razlikam in vrzeli med različnimi vrstami zaposlitve. Potem pa imamo države, kot so Francija, Nemčija, Nizozemska, Avstrija, trinske države, kjer eh, imamo zelo eh, močne sindikate in kolektivna pogajanja. Tam je stopnja revščine zelo nizka, kar pa ne velja za nestandardne oblike zaposlitve. Trg dela ščiti polno zaposlene delavce, vendar pa ne ščiti delavcev, ki so zaposleni v nestandardnih službah in ki delajo na neobičajnih delovnih mestih. Torej, tukaj vidite različne pogodbe. V tem grafu vidite zaposlene za nedoločen čas, za poln delovnik in ti so najmanj izpostavljeni tveganju revščine med zaposlenimi. Tukaj vidite sedem stolpcev, razlika med delom za določen čas in za nedoločen čas, prostovoljno in neprostovoljno takšno delo, je bilo določeno na podlagi lastnega opisa zaposlenih. Razlika pri teh dveh vrstah zaposlitve je predvsem v tem, da si delavci in zaposleni želijo delati več časa. Ne prosto voljno delo za polovični delovni čas ali nepon delovni čas je razlog za tveganje za revščino. To je, za revščino, to je približno 30 odstotkov. Potem imamo še začasno delo, to je nestandardna oblika dela, tu so delavci zaposleni samo v določenih obdobjih, tudi tukaj imamo tveganje revščine, potem pa imamo tudi samo zaposlene. Tukaj je zgodba zelo kompleksna, na to se bomo vrnili kasneje. V nekaterih državah pod to kategorijo spadajo tudi sezonski delavci in tudi kmetje. Če se vrnemo na tuje delavce, začasno delo, delo za nedoločen čas, potem vidimo, da so to skupine, ki so podvržene večjemu tveganju revščine. Če si pogledate dela za določen čas, vidite, da obstaja tukaj zelo veliko razlik. 4 odstotke na Danskem, 42 odstotkov v Bulgariji. V nekaterih državah je tveganje tu dosti više kot pri delavcih zaposleni za poln delovnik. V drugih državah pa je tveganje podobno. Zelo pomembno je upoštevati način merjenja revščine zaposlenih. Na prejšnjem diapozitivu, ko sem vam predstavila celotne številke, Sem pozabila povedati, da gre za kombiniran kazalnik. To pomeni, da pogleda, koliko časa dela zaposleni. Zaposleni mora delati vsaj sedem mesecev na leto. To smo potem primerjali s prihodki gospodinstva. Pri tem pa smo upoštevali poprečni zaslužek ki se mora nanašati pri manj kot 60 odstotkih poprečnega zaslužka gospodinstva, zato da lahko to vzamemo kot primer tveganja revščine. Tudi sestava gospodinstva je pri tem zelo pomembna, še posebej, ko pogledamo revščino zaposlenih v državah, kot je nizozemska, vidite, da tisti, ki dela Zapeljen čas ponavadi ni tisti, ki je glavni, ki zasluži prihodke v gospodinstvu. Vidite, da smo tukaj kombinirali več različnih dejavnikov, ne stalna delovna mesta, raznoliko število članov gospodinstva in tako dalje. Če si pogledate neprosto volno delo za deljen delavnik, tukaj vidite, da je prišlo do vpliva zaradi krize. V tem času je prišlo do visoke rasti takšnih zaposlitev. Delavci so bili pripravljeni sprejeti takšne vrste zaposlitve, čeprav bi raje delali za poln delavnik. Torej, zaposlitev ni dovolj za boj proti revščini zaposlenih. Treba je pogledati tudi, kakšna je takšna zaposlitev. Neprostovoljno takšno delo se je povečalo v večini držav, v sedmih državah dosti več kot za deset odstotnih točk. Tveganje znaša 13 odstotkov na Češkem in skoraj 80 odstotkov v Romuniji, če ste neprostovoljni zaposleni za skrajšan delovnik. Število takšnih v Romuniji je skoraj dvakrat večje, kot je povprečje v Evropski uniji. Če si pogledate zaposlene za določen čas, tukaj vidite razlike v državah članica v Bolgariji, je tukaj uh, opaziti padec, drugot pa dvig in to v državah kot so Latvija in Avstrija. Sedaj pa zgodba, kot sem jo obljubila, o samozaposlenih. Slika je zelo kompleksna zaradi več razlogov. Imamo seveda vprašanje kakovosti podatkov, kar lahko pripelje mm, do preko merne ocene revščine v nekaterih državah. Ko govorimo o samozaposlenih, moramo pogledati tudi, kakšne so dejanski življenjski standardi in če obstaja tudi materialna revščina. Imamo države, kjer je stopnja revščine zaposlenih dosti višja, kot v stopnja materialne revščine, kot so naprimer Švedska, Avstrija in tudi druge v teh državah, kjer je stopnja revščine nizka, v glavnem povezana s prihodki. To pomeni, da samo zaposleni sebi izplačujejo zelo nizko plačo, vendar pa v resnici nimajo težav z materialno revščino. Romunija pa je poseben primer, kajti tukaj je treba upoštevati velik delež eh, kmetijskega sektorja in pa sezonskega dela, zato da razumemo, zakaj je v Romuniji situacija takšna in zakaj je delež eh, revš, eh, revnih oziroma stopne revščine tako zelo visoka v tej državi. To je bil pregled različnih vrst zaposlitve, sedaj pa kako lahko prispevamo k zajezitvi oziroma odpravi revščine. V literaturi ponavadi lahko beremo o različnih vrstah ukrepov, to je so minimalna plača, socialni transferji, kar lahko zviša prihodke gospodinstva, ki bi drugače bilo pod pragom revščine in pa neposredni ukrepi. Sem spadajo inštrumenti, ki neposredno vplivajo na dohodke. To so naprimer otroško varstvo, nižji stroški za bivanje, gospodinski dodatki, izobraževanje, usposabljanje za boljšo zaposlitev, za boljše delovno mesto. V naši študiji iz leta 2017 smo ugotovili, da se osredotočamo ne toliko na te, ne, na te posredne ukrepe, ampak na politike, ki najbolj delujejo. Sedaj pa se je skazalo, da ti posredni ukrepi najbolj delujejo. Potem pa imamo še drugo točko na desni strani, kjer lahko vidimo, da je ta situacija zelo kompleksna z vidika gospodinstv. To pomeni, da obstajajo zelo močni dejavnosti za posameznike in za gospodinstva, ki se lahko seveda povečajo, če se množijo. Odvisno je od ureditve inštitucij v državi, politik, ki jih izvajajo, odvisno od kakovosti in od dostopnosti in razpražljivosti storitev za te osebe, ki so izpostavljene tveganju. Sedaj pa še nekaj o minimalni plači. Raziskave kažejo na to, da je minimalna plača, ki jo prejme nekdo, dovolj za to, da nekoga zaščiti, zelo posameznika zaščiti pred revščino, vendar pa to ni dovolj za celotno gospodinstvo, če, ne vem, če v njem živi več kot ena oseba. Torej, v gospodinstvu, kjer dela več kot ena oseba, je to v redu. Če pa imate eno samo osebo, potem morate minimalno plačo zvišati, če so od te plače odvisne tudi druge osebe, da jih resnično lahko zaščitimo pred revščino. Izjiv je, da veliko krat osebe, ki zaslužijo minimalno plačo, niso revne. Ponavadi z njimi živi še nekdo, ki zasluži več. Če zvišate minimalno plačo, s tem zaščitite samo manjšino oseb in pa majhen delež gospodinstv pred revščino. Še nekaj glede minimalne plače. Če se osredotočamo na zaposlene, s tem ne pokrijemo samo zaposlenih in tisti, ki so zaposleni v nestandardnih vrstah zaposlitve. Potem imamo še eno področje, ki še ni zelo razvito in to je, da kolektivna pogajanja v državah še ne pokrivajo vedno vseh sektorje in vseh panok. S tem ne dosežete vseh, ki bi jih radi pokrili s takšnim ukrepom. Ker mi časa primankuje, bom šla na najpomembnejše ugotovitve. Ugotovili smo, da ljudje, ki so zaposleni za določen čas, ki imajo skrajšan delavnik, ki na tak način delajo neprostovoljno in samozaposleni, so dosti bolj izpostavljeni revščini zaposlenih. Zato menimo, da je zelo pomembno, da pomislimo na pravično socialno varstvo za tiste, ki so zaposleni na takšnih nestandardnih delovnih mestih. Pomembno je, da pomislimo na učinek za celotno gospodinstvo, ko govorimo o revščini zaposlenih minimalna plača je temelj za socialno varstvo in zaščito pred revščino vseh zaposlenih. Vseeno pa menimo, da je treba pogledati celotni prihodek gospodinstva. Zato, da resnično lahko ugotovimo, kakšna je dejanska situacija revnih zaposlenih ko analiziramo takšno revščino, je treba tudi preučiti, kako se to meri, da merimo relativno revščino. Treba pa je upoštevati tudi absolutno revščino in materialno revščino. Nekateri pravijo, glede politik, ki jih je treba izvajati, da je treba upoštevati priporočila komisije z leta 2013, da ulagamo v otroke in s tem prekinimo začaran krok tistih, ki živijo v stiski, zato da otroci ne rastejo v revščini. Tudi ta element je treba upoštevati, ko preučujemo revščino med zaposlenimi. To je povezano tudi z načelom številka 11 v stebru socialnih pravic, kjer piše, da morajo otroci imeti pravico do zaščite pred revščino. Ta steber predstavlja zelo koristen okvir. Menimo, da mora služiti za transverzalni, transverzalno ključno načelo, ko preučujemo to področje. Najlepša hvala, zaslužite si aplavz, to je jasno, prišli ste iz Dublina, kar pomeni, da ste pripotovali oddaleč. Sedaj pa predajam besedo poslancem za vprašanja. Prosim, da mi nakažete, če želite spregovoriti. Začeli bomo s koordinatorji, če se strinjate. Tudi podpredsedujoča želi besedo. Izvolite, lahko začnete. Hvala, hvala za vaše poročilo in vse podrobnosti, ki ste jih povedali. Dve vprašanji imam. Ali ste našli kakšne obetavne prakse um, pri ukrepih držav članic, ki bi jih lahko sprejeli na evropski ravni? Uh, Potem pa še drugo vprašanje, ali lahko kaj poveste, eh, nekaj ste že omenili o tem, torej kaj več o eh, vidiku spolov. Um, ali imate tudi kakšne kazalnike glede mentalnega zdravja, ko gre za revščino zaposlenih? To so moje vprašanja. Hvala. Hvala. Denis, želiš besedo? Ne. Potem so na vrsti socialisti, bo kdo spregovoril, gospod Angel. Hvala za predstavitev. Dve vprašanji imam. Um, zanima me, uh, kako je s stanovanji. Ta kriza postaja v Evropski uniji vse bolj akutna. Uh, tudi številke. Um, v Luksemburgu so zgovorne, plače so sicer visoke, ampak minimalna plača je pa zelo nizka. Eh, ali ste naredili kakšno povezavo eh, eh, med dohodkom in pa stroški za stanovanje? Pa še davki me zanimajo, ali lahko tudi davčna politika vpliva na revščino zaposlenih in pa tudi na reševanje tega problema. Hvala. Želi kdo besedo iz skupine ID? Da. Izvolite. E, dobro, hvala, govorila bom francosko. Mogoče ste o tem že kaj povedali, ampak zanima me, kakšen je delež revnih delavcev med e, samozaposlenimi in pa še posebej med delavci na platformah. Ali imate tu kakšne odstotke? Eh, koliko je revnega prebivalstva med eh, to kategorijo zaposlenih. Hvala za to vaše vprašanje. Zdaj pa gospa Lici. Integracije ala relatrice. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, hvala lepa tudi poročevalki iz agencije. Zanima me, ali so na voljo podrobnejši podatki v zvezi z povezavo med eh, temi podatki in pa osebami z invalidnostjo, kakšne težave imajo eh, osebe z invalidnostjo eh, pri iskanju zaposlitve, ali je to povezano z odstotkom revščine. Uh, Hvala. Še GUNGL. Gospa Oslan Demiral. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej bi se rada zahvalila za vaš prispevek in za številne podatke in številke. Imam pripombo glede na prispevek, ki ste ga podali, kaj ti rada bi povsem jasno povedala, o čem pravzaprav govorimo. Govorimo o tem, da so ljudje revni ali pa jim grozi revščina, če tudi so zaposleni eh, deloma eh, za poln delovni čas ali pa eh, zgolj za Eh, določen delovni čas. To se mi zdi škandalozno, ko govorimo o Evropi ali pa Evropski uniji, govorimo o veliki blaginji, hkrati pa ugotavljamo, da je vedno več ljudi revnih. In da so ti ljudje zaposleni, pa se vseeno z delom ne morejo preživljati. In kot sindikalistka menim, da je to zares škandalozno. In V vašem uvodu ste dejali, da želite eh, kot osnovo obravnavati eh, gospodinske prihodke, ampak eh, mislim, da bi to lahko izkrivilo sliko, kajti tisti, ki manj zaslužijo, imajo kasneje tudi nižjo uh, pokojnino in uh, eh, veliko krat govorimo ravno o revnih upokojencih, torej ne moremo to eh, relativirati in reči, da ja, to je drugi prihodek v gospodinstvu. Govorili ste tudi o številnih oblikah atipične zaposlitve, recimo navidezna samozaposlitev, samozaposlitev prosto, voljna zaposlitev za določen čas, Katere so te oblike atipične zaposlitve? Eh, najbrž lahko predvidevamo, da eh, so tisti, ki so atipično zaposleni, tudi revnejši. Ali imate kakšne podatke v zvezi s tem? To bi me zelo zanimalo. In poleg tega je potrebno povdariti tudi, da je na celotno situacijo vplival tudi evropski notranji trg, v Nemčiji, odkuder prihajam, smo eh, vedno znova slišali izgovore, eh, ja, eh, da zaradi politike konkurence moramo zmanjševati pravice delavcev in to se mora dejansko spremeniti. Tudi trojka je imela velike posledice na pogoje pri zaposlitvi v Evropi in potem minimalna plača. O tem eh, želimo razpravljati tudi v Evropskem eh, parlamentu. Evropska komisija je vse napovedala, da želi eh, podati predloge v zvezi s tem, ali nameravate oziroma ali ste pripravljeni prevzeti tudi 60 odstotno povprečno oceno kot mejo revščine in potem sistem prenosa. Eh, lahko govorimo tudi o tem, zato bi se tudi zauzela, kar pa se mi zdi še pomembnejše, je vprašanje tarifnih pogajanj, koliko oseb imamo v Evropi, ki so zaposleni, ampak nimajo kolektivne pogodbe. To se mi zdi zelo pomembno, kajti tisti, ki niso zaposleni za kolektivnimi pogodbami, eh, so ogroženi, da postanejo revni. Želi še kdo iz katerekoli skupine spregovoriti? Gospa Holmes Ginel, oprostite za mojo izgovorjavo. Se bom poskusil uh, naučiti vašega imena do naslednjič. Tudi moj primek eh, vsi izgovarjajo na robe. Najlepša hvala. Mislim, da bi Eurofandu morali najprej čestitati. Uh, za pomembnost tega poročila, ki so ga predstavili. Zdaj je že nekaj let od krize in več čas razmišljamo, kako um, vključiti tudi vidik kakovosti v um, eh, zaposlitev. Treba je mm, spodbujati socialno kohezijo in um, očitno je, da ekonomski ukrepi niso bili ustrezni, da niso Eh, pomagali vsem. Smo pred socialnimi izzivi, kar se tiče stanovanj, revščine med otroki, revščine na splošno. Razlike med državami pa so tukaj zelo velike. Preprečevanje aktivne revščine eh, bi moral biti cilj oziroma del skupnega cilja za zmanjšanje evropsk, revščine v Evropski uniji. Ehm, deset odstotkov evropejcev živi eh, v nevarnosti revščine. Ampak v delovnem programu komisije za letošnje leto ni eh, nobene omembe revščine ali pa revščine med otroki. Eh, prav tako se ne omenja ta ranljivost in socialna izključenost. No, eh, to, da bodo ljudje lahko dostojno živeli zato, da to dosežemo, ni vedno dovolj, da jim damo zaposlitev, kajti zaposlitve tudi niso vedno, vedno kakovostne. Zanima me, kako je na vse skupaj vplivalo to, da je vse več eh, atipičnih delovnih pogodb, poleg tega pa imamo tu še vrsto vidikov, ki jih je tudi treba upoštevati, kot so varstvo za otroke in tako naprej. Time also Hvala. Mislim, da imamo časa še dovolj. Vprašanj ni več oziroma mogoče želi še gospa Bišop besedo. Pa gospod Danielson, izvolite. Uh, I will try to be <laughs> extremely slow down. Bom skušal biti čim krajši. Hvala za vašo predstavitev o revščini eh, med zaposlenimi in pa tudi za povezavo, ki ste jo naredili z nestandardnimi zaposlitvami. No, zdaj, ko vas poslušamo, nihče ne more reči, da zagovarja to obliko eh, revščine. Ampak eh, politično gledano so bile nestandardne oblike zaposlitve pogosto podprte v politiki v zadnjih letih. Eh, v regijah in občinah na švedskem se zdaj trudimo, da bi vsi imeli možnost eh, delati za polni delovnik, če si tega želijo. Ampak vidimo pa, da v večini eh, ženske, ki so zaposlene v javnem sektorju, delajo za skrajšan delovnik. Poleg tega. Mm, je tudi vse več samozaposlenih, tudi to je imelo nek političen zagon, zato ker je to zdaj moderna oblika dela. Potem imamo tudi različne oblike začasnih pogodb, tudi to so politiki spodbujali. In eh, če obstaja močna povezava med temi atipičnimi zaposlitvami in pa revščino zaposlenih, potem me zanima, kakšne evropske politike bi vi priporočili za to, da se upremo takšnemu razvoju dogodkov. In zagotoviti je treba tudi, da bo več ljudi imelo standardne zaposlitve za polni delovnik, če želimo ta problem rešiti. Hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje ali komentar? Gospod Pislarju, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala eh, naši gosti za predstavitev. Moje vprašanje se nanaša na enega od slajdov, ki ste jih pokazali in sicer tistega, na katerem so bile navedene rešitve. Naša tendenca bi bila, da se eh, trudimo za eh, neke bolj standardne rešitve, kot minimalna plača, naprimer, torej, da se osredotočimo tudi na nestandardne oblike zaposlitve. Ampak vi ste rekli tudi, da določene države ne posegajo po rešitvah, ki so jim na voljo, um, kot naprimer vseživljensko učenje ali pa um, preusmerjanje delavcev, rekvalifikacije in tako naprej. No, vaša študija je bila zelo obsežna, tako da. Me zanima to, kako je z rešitvami in politikami. Ali vi na to gledate kot na neko splošno politiko, um, s katero bi lahko rešili revščino med zaposlenimi, ali bi bili potrebni bolj specifični ukrepi? Hvala. Kolegica Bišop je zadnja na seznamu. Izvolite. Hvala. Zelo kratko vprašanje imam in pa tudi zanima me, kakšna priporočila bi lahko podali. Imamo tudi velika nasprotja med politikami v EU. Po eni strani imamo ekonomske politike in pa priporočila za ekonomske reforme. To je zapisano tudi v dokumentu in to prispeva k revščini med zaposlenimi. Po drugi strani pa imamo socialne vidike. In zanima me, kako bi lahko bolje uskladili te politike, naprimer evropske ekonomske politike in pa eh, priporočila za strukturne reforme. Ehm, vse to bi moralo težiti k temu, da se zmanjša revščina med zaposlenimi. Hvala kolegi za vsa ta zanimiva vprašanja. Ehm, zdaj pa dobite besedo vi za 14 minut. Thank you. Um, I will do my best. Hvala. Bom skušala po svojih najboljših močeh odgovoriti na ta zelo pomembna in relevantna vprašanja. Bom skušala na ta vprašanja odgovoriti v takšnem vrstnem redu, kot ste mi jih zastavili. Nekatera vprašanja pa so se tudi ponovila. Kakšne prakse um, bi bile koriste na evropski ravni. Pri Eurofundu je naša prednost v tem, da e, imamo pregled nad tem, kaj se dogaja v državah in da lahko razložimo tudi, zakaj je v določenih državah revščina med zaposlenimi nižja. Istočasno moram priznati tudi to, da je revščina med zaposlenimi nižja tako specifična in kompleksna tema in zelo je povezana tudi z institucionalno ureditvijo, tako da je težko. razmišljati o nekih splošnih eh, rešitvah. Kriza na področju stanovanj, mislim, da je dober primer eh, teme, ki bi se je lahko lotili s tem, da zagotovimo dovolj eh, dostopnih stanovanj. In to povsod po Evropski uniji. Vemo, da v nekaterih bogatejših državah, kot je naprimer eh, Luksemburg, da so stroški bivanja zelo visoki, torej določeni ljudje in predvsej je teh ljudi, eh, imajo težave pri plačevanju stanovanskih stroškov. Okrog ena četrtina, eh, eno četrtino svojega dohodka porabijo za stanovanje. No, ampak to je zelo splošna tema in mislim, da bi pomagalo tudi to, eh, da bi ljudem zagotovili ustrezne veščine revščina med zaposlenimi je velik problem pri nizko kvalificirani delovni sili. Naprimer v Romuniji in Bolgariji bi lahko več vlagali v razvijanje novih veščin. Potem pa je treba oblikovati tudi rešitve po meri posameznih držav. Eurofund lahko um, vam zagotovi razne tabele, da boste spoznali državo, oprostite, da boste spoznali situacijo v posameznih državah. Lahko vam zagotovimo informacije. In kot sem rekla med svojo predstavitvijo, mislim, da je pomembno pogledati, kdo vse sestavlja neko gospodinstvo. In kakšen bi bil potreben minimalni dohodek za to gospodinstvo, da eh, bi išlo iz revščine? Vemo, da eh, so ženske bolj ogrožene, še posebej zato, ker so ženske oziroma uh, enostarševske družine so pogosto. Um, uh, take, da uh, imajo samo mamo samohranilko. Če um, ženska živi v gospodinstvu, kjer uh, še nekdo drug nekaj zasluži, potem stvari niso tako jasne, ampak eh, ko gre za samohranilke, pa je to uh, veliko bolj očitno. Spraševali ste me o vidiku spolov, eh, na to sem delno odgovorila, potem eh, ste me vprašali tudi, kdo so ti revni, o čem pravzaprav govorimo. Mi eh, delimo evropsko zaposleno prebivalstvo v različne kategorije. Vidimo, da tisti, ki delajo za polni delovnik, niso tako podvrženi tveganju revščine. To je povezano tudi z intenzivnostjo dela, torej več kot delaš, manj si ogrožen. Potem pa imamo tudi razpravo o upokojevanju. Zdi se mi, da bo veliko revščine tudi med upokojenci, ampak tega v tem našem poročilu zaenkrat nismo pokrili. Eurofant pa eh, se sicer ukvarja tudi s tem, torej z revščino po upokojitvi. In tukaj je vidik spola tudi zelo pomemben, kajti ženske med uh, svojim časom zaposlitve pridobijo nek deficit v primerjavi z moškimi. No, I, I, I on, um... Ne vem, nisem čisto razumela vprašanja povezanega s tem, da bi potrebovali več. Uh, normalnih oblik zaposlitve oziroma standardnih oblik. Če predvidevamo, da bo več, vedno več dela na platformah in pa podobnih atipičnih zaposlitev, potem bi morali zagotoviti, da bodo vsi imeli enake socialne pravice. Takrat potem ne bo več pomembno, ali ste zaposleni za polni delovnik ali pa delate samo občasno ali upravljate več zaposlitev hkrati. Ne glede na to, kakšno zaposlitev imate in eh, kakšen je vaš položaj, eh, da imate torej enako socialno zaščito kot drugi. Potem rekli ste, da bi ljudi morali zaposliti da bi morali zagotoviti zaposlitev vsem. To je res, eh, ljudje, ki so zaposleni, eh, so v boljšem položaju, ampak ni pomembno samo to, da jim damo zaposlitev. Pomembno je zagotoviti tudi dostop do kakovostnih delovnih mest. Kako pa to naredimo? Torej, to zagotovimo tako, da bodo ljudje um, vse čas imeli možnost za uh, dodatno usposabljanje in za napredovanje na delovnem mestu. Uh, potem pa še socialni transferi oziroma davki, ki so s tem povezani. Države imajo različne sisteme, eh, tudi davčnih olajšav za tiste, ki so v težkem položaju. Seveda je vse spet odvisno od eh, institucionalne ureditve posamezne države mi bi na tej ravni lahko določena vaša vprašanja eh, zapisali in obravnavali. Ehm, potem bi vam lahko dali kakšne konkretne predloge, težko pa jih eh, predstavim zdaj tukaj tako na hitro. No Ima še kdo kakšno vprašanje ali pripombo? Če ne, se vam zahvaljujem za vašo predstavitev. In mislim, da bomo v prihodnosti morali o tem uh, bolj podrobno razpravljati, zato ker je um, velik interes uh, tukaj v naši skupini, v našem odboru. Uh, tukaj so vključeni tudi um, nekdani ministri in predsedniki vlad. Uh, in zelo nas zanima, uh, kako se bo rešilo vprašanje minimalnih plač in pa še eh, druga vprašanja. Upam, da bomo še imeli priložnost razpravljati o tem. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa gremo naprej. Also, now I will uh, give the floor. Besedo bom zdaj dal uh, poročevalcu za naslednjo točko. In sicer gre za osnutek mnenja o uredbi o vzpostavitvi programa za podporo reformam. Naš poročevalec iz odbora Empel je gospod eh, Dragoš Pislaru iz skupine Renew mu bom kar takoj dal besedo, da bo lahko pokomentiral svoj osnutek mnenja. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. To je druga tema, ki eh, bo tudi deležna veliko interesa, upam. Ehm, in sicer govorimo o tem, da je treba bolje poskrbeti za reforme, ki jih potrebujemo v Evropski uniji. Eh, vemo, da statistika zaenkrat ni najboljša, um, imamo priporočila po državah eh, članicah v semestru in eh, vemo, da spoštujemo samo eno tretjino uh, priporočil. Zato se je podal predlog za uh, vzpostavitev programa za podporo reformam in sicer uh, maja 2018. To naj bi bil velik okvir, tak širok okvir, ki bi državam pomagal z uh, izvajanjem strukturnih reform. To so reforme, ki so v teh državah potrebne. Osredotočali pa bi se tudi na um, to, kako te reforme izvesti, torej z raznimi spodbudami, um, to bi bilo povezano tudi s proračunom in tako naprej. Uh, No, postavlja se vprašanje, zakaj smo eh, v taki zamudi. Leta 2018 se je vse skupaj začelo. Decembra 2018 eh, je potekal tudi vrh, ki je sprejel ta začetni okvir tega eh, proračunskega instrumenta za konvergenco, ki se imenuje BIK. Potem eh, februarja je ukrepal Evropski parlament, to obravnaval, potem pa še junija in oktobra 2019. Takrat smo dobili predlog komisije. In potem smo od finskega predsedstva dobili predvsej drugačno različico in eh, to bi vam rad zdaj predstavil, tako da boste vsi razumeli, o čem pravzaprav govorimo. Kot lahko vidite na brosojnici, je začetni predlog komisije mm, govoril predvsem o izvajanju reform in sicer za evroobmočje in pa ne evroobmočje. 17 milijard, no potem smo imeli še eh, instrument za konvergenčnost in pa tehnično podporo to naj bi bila nadgradna uh, eh, SRS-ja in SRS-ja. Imeli smo tisti uh, vrh evroobmočja in pa ekfin v svetu in takrat so se stvari spremenile. Zdaj uh, smo dobili tri povsem drugačne instrumente. Po eni strani imamo zdaj. Uh, BIK, to je instrument za konvergenco in pa konkurenčnost. Ta se zdaj osredotoča na reforme in investicije. Za države evroobmoča in pa tudi druge države, potem pa obstaja zdaj nek nov instrument za države, ki eh, niso v evroobmočju ali pa se niso odločile za sodelovanje v BIK-u. Ehm, to pa je instrument, ki se skratico imenuje CRI za konvergenco in pa eh, reforme, pa še tehnična podpora. Mi smo pripravili mnenje k eh, izvornemu predlogu komisije, ki je Zdaj pa se je ta predlog komisije povsem spremenil eh, in tudi finsko predsedstvo je k temu veliko prispevalo. No, kaj smo pri pripravi mnenja pravzaprav naredili? Vse smo pripravili po eh, časovnici, 13. januarja je bilo to eh, objavljeno vse jezikovne različice so bile pripravljene do 24. januarja. In zdaj imamo rok za predloge sprememb, ki bo potekal 19. februarja. Časa ni več veliko, ampak dokument je na voljo že od 24. januarja do 16. 17. marca naj bi proučili predloge sprememb, ki bodo vloženi, potem bomo pripravili kompromise in v 11. ali 12. tednu bomo potem razmislili o tem, kako doseči dogovor. V Emplu naj bi glasovali 29. aprila, potem pa še v odborih Ekon in Bač maja. No, ideja je naslednja. Sam sem podal 24 predlogov sprememb, 13 se jih nanaša na uvodne izjave, 11 pa na člene. In naj vam povem, kaj bi rad spremenil s temi predlogi sprememb. Mi v EMPLU se želimo navezovati predvsem na stebr socialnih pravic, na socialno vključenost, na um, Mm, dobre zdravstvene, šolske, izobraževalne storitve, storitve za mlade in tako naprej. Zakaj pravim, da je to pomembno? To je za naš odbor ključnega pomena, ko govorimo o reformah in pa naložbah ter strukturnih spremembah v državah članicah. In za države članice želimo dati na voljo nekaj vsebine, želimo in povedati, e, na kaj se ozredotočamo. To je vključeno tudi v delovnem programu komisije in eh, predsednica von der Leyen je to tudi izpostavila. Še ena pomembna stvar, ki eh, smo jo izpostavili, pa je naslednja. Na reforme ne smemo gledati samo kot na eh, neke ukrepe za krizo, torej da gre za reze, ki ustvarjajo revščino mi na eh, reforme gledamo kot na neko priložnost, kot na spremembe, ki zagotavljajo boljši dostop in zato se želimo osredotočati tudi na naložbe. In tukaj imamo nov instrument, eh, ki sem ga omenil. E, torej, ustvarjanje delovnih mest in priložnosti je tukaj zelo pomembno, še posebej za ranljive skupine. Potem je treba prilagoditi tudi e, tehnološki razvoj, ustvariti odporne trge in e, tukaj se navezujem tudi na temo, o kateri smo prej razpravljali, o delavcih na platformah, o atipičnih zaposlitvah, o zaposlenih, ki trpijo revščino in podobno še nekaj, kar sem predlagal kot predlog spremembe, pa je eh, naslednje. Torej, države, eh, ki niso v evroobmočju, naj bi izvajale reforme tudi zaradi konvergenčnosti. Tukaj ne gre za eh, neko izbiro države, ampak je to obveznost, ki prihaja s pogodbami. In mislim, da bi morali narediti vse za to, da promoviramo konvergenco tam, kjer obstajajo prevelika neravnovesja, tam potrebujemo konvergenco in tudi proračun, eh, ki ga namenimo za ta vprašanja, bi moral te probleme rešiti. Potem eh, strukturne reforme za vključevanje, to je zelo pomembno. Poudaril sem tudi podporo in pomoč, eh, ki jo eh, nudijo evropske institucije za instrumente, eh, ki sem jih omenil, tudi za tehnično pomoč. In zelo pomembno je tukaj govoriti tudi o upravičenosti oziroma izvajanju reform v okviru evropskega semestra. Uh. Govorili smo že o evropskem semestru in pa spremembah. In tukaj je treba omeniti tudi socialne kazalnike za vsako državo posebej, tako da se, bodo, da se bo to upoštevalo pri reformah. Državam članicam je treba dati tudi spodbude, še posebej tistim, ki želijo eh, eh, izkoristiti ta program, treba jih je spodbujati k temu, da imajo dialog s socialnimi partnerji, civilno družbo, nevladnimi organizacijami in različnimi ravnmi upravljanja. No, toliko za enkrat. Naj povem še, da smo vložili predloge sprejemem na podlagi prvotnega predloga komisije in pa na podlagi tega, o čemer smo razpravljali tukaj v odboru. Je pa pomembno še nekaj. 17. poteka Evroskupina, potem 20. EKFIN in po teh sestankih eh, bomo dobili končno različico tega dokumenta. Zaenkrat stvari niso še povsem jasne, mi nekaj predlagamo in eh, sledili bomo procesu, ki pa se lahko eh, s časoma še spremeni. Zdaj naj se vam zahvalim še za priložnost, da ste mi omogočili, da um, predstavim to temo. Z veseljem bom odgovoril na kakršna koli vprašanja, ki jih boste imeli. In uh, sem tudi soporočevalec uh, v imenu Evropskega parlamenta za celoten dosje, tako da mislim, da imamo dobro možnost, da stališča našega odbora uh, Eh, tudi vključimo v eh, širši dosje. Hvala. Najlepša hvala za vašo zanimivo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Ne, ne najprej poročevalcem v senci. Se upravičujem. Klara Dobrev bo prva na vrsti, kaj ti eh, gospod Fernandeš eh, danes žal ne more biti z nami. Torej, Klara. Skušala bom biti kratka, najlepša hvala. Najprej eh, imamo splašen občutek eh, razočaranja nad eh, splošnim predlogom za proračun in konkretno smo razočarani tudi glede tega programa za podporo reformam. No, naj se konkretno osredotočim na to. Zadovoljna sem za pristopom poročevalca in rada bi spostavila tri točke, ki se mi zdijo eh, zelo pomembne. Rada bi uložila tudi nekaj predlogov sprememb, zato da bi bili še nekoliko konkretnejši glede eh, treh tem, ki se mi zdijo zelo pomembne. Naprej Evropski steber socialnih pravic in ukrepitev socialne dimenzije nasplašno. S tem se bomo ukvarjali v naslednjih mesecih ali pa celo v naslednjem letu ali dveh obravnavali bomo predloge komisije, tiste, ki so namenjeni večletnemu finančnemu okviru ali pa eh, evropskemu semestru. Zelo pomembne se mi zdijo posveti z relevantnimi deležniki, še prav posebej eh, z socialnimi partnerji. Mislim, da je potrebno to eh, še dodatno okrepiti. potrebno eh, je zagotoviti konkretne rezultate in prav, pravi posvet s socialnimi partnerji. Veliko izkušenj smo imeli v Evropski uniji z tem strukturne reforme. Je težko izvesti brez podpore socialnih partnerjev. Eh, pri tem gre potem le za zapravljanje denarja. To se mi zdi zelo pomembno. In tretjič. ne bi smeli upoštevati zgolj prebivalstva, ko govorimo eh, o dodatkih za države članice, ampak eh, bi morali upoštevati tudi gospodarski razvoj, solidarnost in kohezija sta pomembna vedika, ki jo je ravno tako potrebno vključiti v ta program. Torej, nekaj predlogov sprememb bom vložila do srede. Naj omenim še nekaj, kar je izven samega obsega te uh, razprave. Eh, načelo tega programa za podporo reformam je, da morajo države članice zaprositi za eh, pomoč. Ampak, ko govorimo o konkretnih programih financiranja, imamo organizacije civilne družbe, lokalne organe in tako naprej, ki so pravzaprav del programa. Uh, Torej, jaz bi predlagala, še prav posebej, če se pojavijo konkretne težave v priporočilih specifičnih za posamezno državo eh, pri eh, predlogih za evropski semester, da poudarimo, eh, da je seveda potreben napredek v državah članicah, ampak če država članica iz političnih razlogov ne želi narediti tega napredka, potem moramo uh, lokalnim organom uh, vseeno omogočiti uh, izvedbo določenih projektov, recimo tehnične podpore in tako naprej. Zato, da bi prišlo do napredka, kajti to je pravzaprav tisto, kar želimo, ko govorimo o vedno tesneje povezani Evropski uniji. To se mi zdi, da je razprava, ki bi jo morali imeti v parlamentu imamo poročila za posamezne države, imamo priporočila za specifične eh, države in eh, tudi na to bom vložila nekaj predlogov eh, sprememb. Zelo tesno je s tem povezan instrument za konvergenčnost. Zelo dobro vemo, da se morajo države članice pridružiti evroobmočju, če bodo izpolnile pogoje za vstop v evroobmočje. Torej, to je zapisano v eh, zahtevah. Nekatere države članice iz političnih razlogov tega ne želijo storiti. Če je to upravna zaveza za države članice, potem eh, bi morali omogočiti vključitev eh, drugih deležnikov gre za pripravo študij, drugih kampanj in tako naprej, tako da bi eh, dosegli naš eh, skupen cilj in sicer, da evro postane naša skupna osnova za gospodarstvo. In še zadnja pripomba. Eh, splošni pristop se vedno opira na predhodno financiranje, ampak iz eh, obeh razlogov, ki sem ju eh, navedla, eh, se pri tem pojavljajo težave. Evropsko financiranje in evropski programi sta tukaj dva problematična vidika. Mogoče bi morali spustiti to predhodno financiranje, še prav posebej, če bo šlo za organizacije civilne družbe. Ampak hvala lepa za to poročilo, kajti mislim, da je to pravi pristop. Hvala lepa. And... Najlepša hvala. Besedo dobi Elena Lici. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes razpravljamo o predlogu uredbe, ki je zasnovan uh, kot uh, predlog za podporo izvedbi strukturnih reform v državah članicah. Kot si najbrž lahko predstavljate, gre za izvajanje vseh eh, odločitev, ki so jih sprejeli evropski organi in te odločitve zavezujejo države članice, da izvedejo eh, te ukrepe z vsemi eh, posledicami, ki so po našem mnenju uničujoče recimo italijanska država, iz katere prihajam, še zmeraj plačuje za posledice reform, ki jih je zahtevala Evropska komisija. Gre za reforme iz leta 2011-2012 v času vlade Marija eh, Montija in leta 2015 eh, tekom vlade Rencija so bile izvedene reforme eh, v zvezi z trgom delovne sile. Zagotovljena naj bi bila tehnična eh, pomoč državam kot recimo eh, Grčiji eh, v letu 2011 do 2013. Ampak izvedena ni bila nobena ex post presoja vpliva o rezultatih te reforme in tudi ni bilo pozitivne ocene. Danes naj bi izboljšali kohezijo, izboljšali produktivnost, ustvarili nova delovna mesta, uspodbudili naj bi vlaganje in zagotovili trajnostno rast. Italija je eh, morala odpustiti eh, številne eh, zaposlene, Grčijo sploh ne bom omenjala, ampak to sta dva primera, ki kažete, da so rezultati ravno nasprotni, kot bi si želeli. Menimo, da Brusel ne more narekovati reform, ki naj bi jih izvajale države članice. Potrebno je zagotoviti večjo suverenost, suverenost držav eh, članic in nasprotujemo temu programu za podporo izvajanju reform. Države članice eh, morajo same sprejemati odločitve na področju eh, socialne politike in politike zaposlovanja. Tudi eh, davčna in monetarna politika mora biti povsem v pristojnosti držav članic. Le na ta način bodo lahko države članice zagotovile pravo mešanico ukrepov in le tako bodo zagotovljeni dolgoročni rezultati in pa polna zaposlitev. Thank you very much. And now I will give the floor to Joanna Kop. Najlepša hvala. Uh, Joanna Kopčinska. Dame in gospodje, rada bi se vam zahvalila za ta osnutek eh, poročila. Gospod Pišlaro je zares. Uh, zauzel socialni pristop k izvedbi reform in gre tudi za steber socialnih pravic. Omenjen je bil tudi eh, proračun. petindvajset milijard evrov eh, do konca leta dva tisoč sedem je bilo namenjenih za izvedbo reform. To bo zagotovo izboljšalo situacijo v tem sektorju. Strukturne reforme lahko eh, pripomorejo k okrepitvi socialnih eh, sistemov v državah članicah Evropske eh, unije lahko ukrepijo socialni dialog. Eh, pri tem gre tudi za boj proti revščini, za izboljšanje eh, veščin. Gre tudi za uskladitev sistemov eh, socialne podpore in pa za ukrepitev sistema zdravstvenih dodatkov. Vse to bi morale biti prioritete in zagotoviti je potrebno tudi pravo podlago za izvajanje programov. Kar je zelo pomembno je, eh, da smo izjemno kratki eh, v tem poročilu in da so naši eh, prispevki izjemno jedrnati. Besedilo ne bi smelo biti predolgo, kajti večkrat je bilo že spremenjeno in določeni cilji se dosegajo z drugimi eh, instrumenti, recimo z instrumentom za konvergenčnost in konkurenčnost. Nekatere obeseditve, eh, ki bi morali poskrbeti za eh, natančnejše besedilo, pravzaprav celotno besedilo zgolj podaljšujejo. Upam, da bomo učinkovito sodelovali in da bo uh, moja politična skupina lahko podprla številne predloge. Spremem tudi mi bomo nekaj vložili. Hvala lepa, Joana, kjer eh, je Marije Petr Hansen. Ne vidim pa tudi nikogar drugega iz skupine zelenih, zato dajem besedo še zadnji poročevalki v senci, Sandri Pereiri iz Gue Engel. Brigade, eh, Najlepša hvala, lep pozdrav. Rada bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Mi imamo nekaj stališč, ki so popolnoma drugačne. Predlog komisije se nam zdi napad na gospodarsko politiko držav članic in na pritisk na revne v teh državah pogajanja v Evropski uniji, niti to mnenje ne bo spremenilo našega stališča. Nemčija je predlagala spremembo tega programa. To pomeni, da bomo prisilili države članice, da izvede reforme, kot je. Uh, Eh, liberalizacija trga, socialne politike, strateške gospodarske politike in pa fiskalne politike. Te reforme so v nasprotju interesom zaposlenih v teh državah in državljanov in so v nasprotju s cili za teritorijalno in gospodarsko kohezijo ravno tako ogroža izpolnjevanje ciljev znotraj evropskega semestra. To posega v delovanje držav članic in tudi pomeni izseljevanje za te države. Reforme na področju gospodarske in monetarne unije niso dovolj za to, da bi rešili probleme in izzive držav članic, s katerimi se soočamo in da bi resnično lahko dosegli gospodarski in socialni razvoj. Ravno tako menimo, da ko se v, mne, v mnenju omenja trajnostne cilje Združenih narodov, socialno kohezijo, eh, demokracijo in tako dalje, in eh, to je samo farsa za reforme, ki bodo povzročile ravno nasprotje. Najlepša hvala, sedaj pa prosim komisijo da poda svoje mnenje, če to seveda želijo. Ja. Hvala lepa. Radi bi skoristili to priložnost, da podamo svoje mnenje. Najprej bi eh, rada čestitela gospodu Pišlaru za zelo dobro obrazložitev situacije. Mislim, da je bil njegov upis izjemno pravilen. Eh, Prejeli ste prvi predlog komisije, sedaj pa uh, je bilo besedilo uh, spremenjeno uh, in sicer strani sveta in zato je težko uh, vedeti, uh, kdo natonč, natančno je kaj predlagal, ampak vi ste podali dober opis. Sledile bodo še nadaljne spremembe besedila, ampak cilj programa ostaja podpora strukturnim reformam in ustrajem pri tem, da. Pobuda ni ta, da bi eh, Evropska komisija karkoli useljevala državam članicam, posem seveda spoštujemo eh, pristojnosti držav članic eh, na področju izvajanja reform, ampak ideja, ki se skriva za tem programom, je, da damo državam članicam priložnost, da prejmejo podporo za izvajanje strukturnih reform. Eh, torej države članice se lahko same odločijo, ali bodo uporabile ta program ali ne, ali bodo predstavile eh, svežen reform eh, v okviru instrumenta konvergenčnosti ali pa širši šapek reform. Poleg tega je predlog zasnovan tako, da upošteva tudi evropski semester, kajti evropski semester ne temeli zgolj na liberalizaciji, ampak je. Evropski semester namenjen tudi eh, boju proti eh, izzivom na socialnem področju. Države članice bi naj zmanjšale neenakost, uspodbujati bi morale pravice šipkejših členov družbe in to je vsekakor cilj, ki ga lahko podpiramo z to vrstnim programom. Na ta način bo gospodarstvo v socialnem in gospodarskem eh, pogledu vzdržnejše. Nekateri ste eh, omenili razporeditev eh, sredstev oziroma ključ za razporeditev sredstev. Eh, predlog eh, komisije je bil, da bi eh, za ključ uporabili prebivalstvo in svet je predlagal, da bi uporabili eh, BDP na prebivalca, eh, torej to je nekako bolj osredotočeno na kohezijo in potem še zadnja točka tehnična pomoč. To je del, eh, ki je ostal skoraj da nedotaknjen eh, in je enak predlogu komisije. Gre torej za nadaljevanje že obstoječega programa, ki ga trenutno upravlja Evropska komisija. Gre za zagotavljanje tehnične pomoči državam članicam, eh, spet gre za popolnoma prosto volen program, torej države članice se lahko obrnejo na Evropsko komisijo in prosijo za tehnično pomoč pri izvajanju reform, ampak eh, vse skupaj je odvisno od njih. Trenutno ena država zelo ceni tehnično pomoč Evropske komisije in poteka eh, pregled oziroma analiza, ki bo kmalo na voljo tako da boste prejeli tudi rezultate. Ideja, ki se skriva za tem, je, da podamo predlog tako za celoten svežen, kakor za tehnično pomoč, država članica pa seveda izvaja ukrepe. Pri tehnični pomoči Eh, so lahko posredni ali pa neposredni prejemniki tudi lokalni organi, ampak zahtevo mora podati država članica. In eh, še k vključitvi deležnikov, eh, to je odvisno od držav članic. Države članice se morajo odločiti, kako želijo ravnati. Evropska komisija ne more podajati zahtev, kajti to bi vplivalo na dejansko delovanje držav članic in organov držav članic. Eden izmed potencijalnih kriterijev, ki bi jih lahko Evropska komisija uporobila, eh, da ugotovi, ali je smiselno izvajanje teh reform, je, eh, da oceni eh, zmogljivosti držav članic na lokalni, federalni ravni. Evropska komisija mora zagotoviti, da bodo vključeni tisti organi, eh, ki eh, imajo tudi določene kapacitete na tem področju. Dlje pa komisija ne more iti. Najlepša hvala in seveda smo pripravljeni sodelovati z obema poročevalcema. Najlepša hvala za eh, vaše pripombe in besedo dobi še enkrat poročevalec. Imamo pa še samo tri minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nekaj točk je bilo zelo pomembnih eh, in jih je omenila tudi Evropska komisija. Gre za kriterij prebivalstva. Sedaj naj bi uporabili eh, tudi bruto družbeni proizvod na prebivalca oziroma obratno vrednost bruto družbenega proizvoda. Eh, pozitivno presenečen sem bil, da lahko podporo zagotovimo tudi lokalno lokalnim organom, zasebnim ali pa javnim organizacijam, organizacijam civilne eh, družbe. Eh, torej, če država članica poda zahtevo, lahko sredstva dobijo lokalni organi, eh, organizacije in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno. V povezavi z evropskim semestrom in priporočili za posamezne države. Eh, izrazljena je bila zaskrbljenost, da evropski semester eh, ne bi podal pravih priporočil, ampak eh, vse, kar tukaj počnemo, se pravzaprav osredotoča ravno na to, da bi zagotovili relevantnost priporočil, kajti želimo ukrepiti evropski semester in poskrbeti za bolj uravnotežen pristop in to je tema, s katero se ukvarjamo pri tudi številnih drugih dosjejih. Zaupam v sposobnost Evropske komisije, da pripravi dobra priporočila. Problem parlamenta eh, je, da komisiji včasih ne verjame. Sodelovati bi morali s komisijo pri pripravi okvirja, ampak komisija ni naš sovražnik, to je potrebno razumeti, ampak je naša partnerica. Eh, kar pa zadeva reforme. Že sam sem umenil, eh, da imajo strukturne reforme negativno konotacijo v naši družbi. Mislim, da uh, si moramo gledati različne generacije reform, uh, reforme, ki se osredotočajo na priložnosti in možnosti. Elena Lici, uh, hvala lepa uh, za vaše uh, komentarje pri prvem instrumentu tudi Italija, kakor vse druge države članice, eh, lahko zaprosijo za vlaganje, ne za reforme in to je pravzaprav eh, priložnost za izvedbo socialne agende in vse ostalo in za izvedbo vsega ostalega, kar sem omenil. Naj še enkrat ponovim, tukaj ne gre za nikakršne obveze obveze izhajajo zgolj iz evropskega semestra. Tukaj gre za vzpodbude za države članice, da pripravijo različne svežnje reform eh, in pa svežnje eh, ulaga. Rad bi se vam zahvalil za vse prispevke, veselim se že predlogov sprememb in imeli bomo plodno razpravo tako eh, da bomo imeli čim boljše eh, poročilo odbora eh, EMPL. Zahvaljujem se komisiji za podporo in veselim se še naslednje priložnosti za izmenjavo mnen. 19. februar je rok za vložitev predlogov sprememb do 12. Do 12 ure ne vem ali do povdne ali po noči, ampak dobro. 17. marca bomo obravnavali predloge sprememb in glasovanje v odboru Empel bo 29. aprila, glasovanje v vodilnem odboru bo 27. ali 28. maja 2020 in eh, na plenarnem zasedanju bomo glasovali junija. Najlepša hvala. za čudovito razpravo. In sedaj prehajam k šesti točki. Pozdravljam našega poročevalca in gospod poročevalec. Najprej bom preklopil na češčino. Mislim, da boste potrebovali slušalke, kajti imam nekaj eh, pripomp odbora za zaposlovanje. Drage kolegice in kolegi, naslednja točka je eh, priprava smernic za proračun za leto 2021. Naj pozdravim splošnega eh, poročevalca. Gospoda Larutiru, upam, da je bila moja izgovorjava vse približno pravilna, kaj ti vadil sem, In zelo me veseli, da lahko danes sodelujete pri tej seji in da lahko razpravljamo eh, o, o eh, proračunu za leto 2021. Naj izkoristim to priložnost, da povem nekaj besed o proračunskem postopku in da izrazim svojo zaskrbljenost kot podpredsednik odbora za zaposlovanje. V preteklosti smo videli. Da imajo mnenja odborov zgolj omejen vpliv na končen osnutek proračuna. Torej me sedaj veseli, da bo odbor za proračun že prej vključil tudi druge odbore torej v eh, fazo priprav eh, smernic za proračun za leto 2021. V tem trenutku ne moram reči, ali bo ta sprememba zares pomagala pri vključitvi naših prioritet v končni proračun, ampak ostajam optimističen kot eh, vedno in upam, eh, da se bo to tudi dejansko zgodilo. Rand bi se zahvalil odboru za proračun eh, za to spremembo. Imam pa še eno željo, ki je bolj postopkovne narave in sicer želim možnost, da bi lahko na plenarnem zasedanju ponovno vložili predloge sprememb, če bodo predloge sprememb zavrnjeni v odboru za proračun. To bi bilo mogoče v skladu z členom 96, četrtim odstavkom poslovnika, vendar pa je to zgolj teoretična možnost, kajti v praksi to pomeni, da e, moramo skozi precej zapleten postopek pri glasovanju v odboru natančno moramo povedati, kateri izmed predlogov sprememb vložen v odbor za proračun bo ponovno vložen na plenarnem zasedanju. Krati pa vemo tudi, kakšni so rezultati. Vedno znova so ti predlogi sprememb zavrnjeni tudi na plenarnem zasedanju. Lahko bi rekli, da je logika odbora za proračun takšna, da bi morali odobriti zgolj pilotne projekte, torej tiste, ki so dobili oznako A ali B ampak ocena komisije ni vedno objektivna in tudi ni vedno pravična. In kadarkoli opazimo pomankljivosti, bi morali imeti določen manevrski eh, prostor eh, v času sprejemanja proračuna ali pa na plenarnem zasedanju. Kaj je pravzaprav smisel tega? Eh, te možnosti eh, ponovne vložitve predlogov sprememb, zakaj bi zapravljali eh, sredstva in pa čas, kako izboljšati postopek. Eh, ali bi morali povsem črtati ta postopek? Zakaj se ne bi smeli projekti avtomatično nadaljevati po prvem letu, če so že enkrat bili odobreni? Torej, veliko vprašanj imamo in radi bi vaše pojasnilo. Prepričan sem, da bodo drugi odbori imeli podobno vprašanje. Rad bi izkoristil eh, vašo prisotnost, eh, gospod Laraturi, in eh, rad bi spostavil le nekaj izmed točk, ki nas zanimajo. Sedaj vam bom dal besedo, vendar pa naj povem tudi, da je to, da želim, da odgovorite na vse eh, te točke, ki sem jih izpostavil. Beseda je vaša. Dekuju, Toma, merci beaucoup. Najlepša hvala, Tomas. Le Routourou je zapleteno ime celo za francoze. Hvala lepa, da ste me sprejeli v odboru. Eh, in eh, pravzaprav se opravičujem, kajti sem član odbora za zaposlovanje eh, in to je tema, ki me zelo zanima, ampak odbor za proračun me je prosil, da prevzamem to poročilo. In to je precej naporno delo, veliko krat bom moral v Berlin, kajti Nemčija bo prevzela predsedovanje ravno v tistem času, ki bo najbolj pomembno za proračun za leto 2021 in zato mi je žal, da nisem najbolj aktiven v tem odboru. Danes sem tukaj ne zaradi tega, da bi vam zgolj predstavil smernice, ampak zato, da vam povem, eh, da se strinjam z vašo zaskrbljenostjo. Eh, namreč eh, mislim, da moramo biti zaskrbljeni zaradi proračuna, ki so ga predložili predsedniki vlad in držav. Trenutni predlog je zelo šibak, 1,074 odstotka bruto družbenega proizvoda. Mislim, da parlament ne more sprejeti takšnega predloga, kajti v tem primoru ne bo prišlo do nobenega napredka niti na področju podnebja, niti na področju socialnih zadev, eh, kaj šele na drugih pomembnih področjih. Moja skupina se je na to že negativno odzvala eh, in zato moramo biti enotni. Šest mesecev eh, sem poslanec, sem torej nov poslanec, eh, bil sem poročevalec v Senci za leto 2020 in pridobili naj bi 1,9 milijarde evrov v primerjavi eh, z predlogom predsednikov vlad in držav in to zato, ker je bilo pet političnih skupin povsem enotnih, če ne bi bili enotni v parlamentu, nam to ne bi uspelo. Prav je e, torej, e, da se začnemo posvetovati e, že zelo zgodaj, kajti ta pogajanja bodo zelo zapletena. Sem splošni poročevalec torej za leto 2021. Poleg tega pa je pomemben tudi večletni finančni okvir in leto 2021 bo prvo leto v tem večletnem finančnem okviru. Torej, vse točke, ki jih obravnavamo tukaj, so povezane tudi z točkami, ki jih bodo obravnavali poročevalci za večletni okvir. Torej, kot sem že dejal, mislim, da če želimo doseči rezultate, moramo biti enotni, eh, kor, konkretni eh, pri naših predlogih. V vsaki državi členci moramo uh, natančno vedeti, katere so naše prioritete, tako da bomo lahko prepričali uh, predsednike vlad. Imam tudi predstavitev, ne vem, če deluje. Ja, odlično. Kot vidite, imamo dve eh, prednostni nalogi eh, v proračunu za leto 2021 in sicer eh, boj proti podnebnim spremembam. Tukaj imate sliko Malija in suša, ki tam vlada, je brez primere. Eh, in uh, AIDS je ubil na desetisoče oseb, ampak pravijo, da uh, jih bo suša, da jih bodo podnebne spremembe povzročile še več. In v ZDA imajo observatori, ki se nahaja na 3000 metrih višine in meri raven oglikovega dioksida in situacija se poslabčuje poslabšuje. Eh, v 60-ih letih eh, se je eh, vsebnost oglikovega dioksida povečevala trikrat počasneje kot danes. Vse, kar počnemo v Evropski uniji in v državah članicah, ne zadostuje, situacija se poslabšuje in to je začaran krok. Požari v Avstraliji so povzročili na tone uglikovega dioksida in to bo še poslabšilo segrevanje ozračja, metan pa je še seveda večji problem. Torej, številni pravijo, da je čas, da se odzavemo sedaj, kajti kasneje bo prepozno. E, in uh, vse oči so uprte uh, v Evropo. Uh, decembra v Madridu smo bili pri podnebni konferenci zelo močno prisotni in številni so rekli, da če nam bo uspelo izvesti zeleni dogovor, potem bo to odlično in Kitajska, Japonska bodo, nam bodo morda sledile, mogoče tudi ZDA, ampak če Evropi to ne bo uspelo v proračunskem pogledu, če ne bo mogla financirati zelenega sporazuma, potem ne bomo nikoli dosegli rezultatov. Pogovarjal sem se z prijateljem Nikolasom Šmitom pred dvema tednoma o zelenem svežnju in o tem, eh, kaj bi morali storiti, da ga uresničimo. Ustvariti bi morali pet eh, milijonov eh, delovnih mest v Evropi oziroma bi jih lahko ustvarili za tem zelenim sporozumom v Parizu, v eh, Firencah, v eh, moji vasi, v eh, Pirinejih bi morali poskrbeti za boljšo izolacijo polovice hiš, ki se tam nahajajo. Modernizirati moramo kmetijstvo. V preteklosti je, sta na kmetijah živela dva odrasla, sedaj tam živijo štiri odrasle, uporabljajo več kemičnih izdelkov. In eh, če moderniziramo kmetijstvo, lahko ustvarimo nova delovna mesta, vendar pa seveda to zahteva tudi množična ulaganja, kajti ne moremo od vsakega kmeta zahtevati, da bi sam plačal eh, stroške te modernizacije. Tudi ne moremo zahtevati od vsakega prebivalca, da sam plača za izolacijo svoje hiše. Torej, potrebujemo dva različna proračuna in ko uh, gospa uh, von der Leyen uh, govori eh, o tem, eh, da smo se odločili, eh, da bomo šli na Luno, tako kot je to rekel že Kennedy. Pri tem ne upošteva, da je Kennedy zato kar 15krat povečal proračun na se. Le tako so lahko američani dejansko tudi prišli na Luno. Ko govorimo o novem eh, zelenem sporazumu, eh, seveda eh, govorimo o sporazumu, ki ga je navdihnil Rooseveltov novi sporazum. Ampak Roosevelt je proračun ZDA potrojil za to, da bi bil ta njegov novi sporazum tudi dejansko uresničen. Vzpostavil je davčno politiko, ustvaril na eh, tisoče delovnih mest eh, in eh, v ljudi unesel novo upanje. Ampak tukaj ne gre zgolj za lepe besede, gre za proračun. In le tako lahko potegnemo usporednice za Kennedyjem in Rooseveltom. Pri zelenem sporozumu pa se srečujemo z dvema tveganjima. Prvo tveganje ni povezano z financiranjem. Uh, ampak uh, je to povezano z tem, da zaenkrat za eh, zeleni sporozum ni na voljo uh, novih uh, sredstev. Zagotovili naj bi sredstva za pravičen prehod, vendar pa ta sredstva ne bodo zadostovala. In uh, drugo tveganje je nova finančna kriza, uh, Eh, tako uh, ste kot, uh, to vas kot odbor za zaposlovanje uh, najbrž zanima. Kakšna bo situacija čez leto ali dve? V tem odboru moramo opazovati razvoj. Tukaj je popolna zadolženost oziroma skupna zadolženost ZDA. V lanskem letu se je ta zadolženost povečala bolj kot dajkoli prej. Enako velja tudi za Kitajsko. Eh, velika večina uh, ekonomistov, uh, z 230 ekonomisti uh, smo se posvetovali, meni, da se takšen model razvoja ne more nadaljevati in da je razvoj tako v ZDA, kakor tudi na kitajskem, zelo uh, bizaren. Ne moramo reči, da je situacija slaba zgolj v ZDA ali pa na kitajskem, takoj ko pride do krize v ZDA ali pa na kitajskem, to vpliva seveda tudi na Evropo. Ena izmed eh, prioritet gospe von der Leyen je tudi vzpostavitev eh, pozavarovanja. Eh, o tem sem se pogovarjal tudi z Nikolasom Šmitom, ki je komisar za socialne zadeve in rekel je, da je to prioriteta Evropske komisije. Vsi vemo, da obstaja možnost finančne krize eh, in eh, najbrž eh, mandata ne bomo zaključili, ne da bi do te finančne krize prišlo, seveda pa se moramo ukvarjati z vprašanjem, koliko bo zaradi tega brezposelnih, kako se lahko temu upremo. Ali lahko Evropa vzpostavi inovativen sistem? imamo pa tudi uh, pogajanja o večletnem finančnem uh, okviru in ko ga vzpostavljamo, moramo razmišljati tudi o proračunskih izzivih. To, kar se tiče tudi vas v odboru za zaposlovanje, je, da vidimo, da smo vedno bolj zadoženi za to, da lahko um, hranimo naš sistem kot vidite, na začetku 50 let sploh ni bilo treba imeti dolgov, sedaj pa jih potrebujemo. In to je zato, da uvajamo socialno politiko. Leta 1944 smo imeli Bretton, Bretton Woods in Roosevelt je dejal, da miru ne bo brez učinkovitih socialnih politik. In leta 1929 so spoznali, da potrebujemo socialna pravila, minimalne plače in tako dalje. 30 let smo gradili ta socialna pravila. In v tem času nismo imeli finančne krize in nismo potrebovali zadolževanja za to, da bi naš sistem ohranili pri življenju sedaj pa smo po letu 76 začeli vse prepuščati trgu in s tem je narasel tudi uh, dolg, državni dolg in tako dalje. Vsi se zauzemamo za to, da bi dobili socialno pravičnost. V teh 30 letih eh, nismo zajezili inovacij, razvoja in tako dalje. Če imamo socialna pravila, ki se jih držimo, potem dolgov ne potrebujemo. Če pa socialnih pravil ni, je prekarnosti vedno več, ljudje vedno bolj trpijo in tako dalje. Zaradi vseh teh razlogov menim, da bi proračun za leto 2021, tudi večletni finančni okvir, poštevati ti dve prednosti nalogi. To je zeleni dogovor, eh, sredstva za pravični prehod, za socialne politike in eh, zato sem vesel, da sodelujem lahko z vami v odboru za zaposlovanje glede tega, da premislimo, kako bi lahko napredovali na področju zagotavljanja za poslovanje. Vem, da vi že delate na tem in kako bi lahko še letos, oktobra, naprimer, dosegli dogovor. Šarmišelj želi doseči dogovor že februarja glede večletnega um, okvira, mi si želimo dogovora oktobra, novembra in tako dalje. Mi smo že začeli z razpravo o lasnih virih, torej mi želimo odpraviti blokado za pogajanja. Vemo, da Francija in Nemčija ne želita prispevati več. Če želimo bolj velikopotezni proračun, potem moramo mi v odboru za proračun ugotoviti, kako lahko napredujemo glede vprašanja lastnih virov, zato da lahko zagotovimo fiskalno in socialno pravico. Zato mi računamo na vas da bomo zavarovali sistem zaposlovanja in želimo seveda ohraniti naše pristojnosti, ustrežnejši proračun za to, da bomo lahko delali na področju transporta, biotske raznolikosti in tako dalje. Imam še pet minut ali naj zaključim? Pardon. <coughs> Tri minute. Govorite francosko, vidim. Torej, komisija sama pravi, da če želimo, da zeleni dogovor uspe, bomo ustvarili 5 milijonov delovnih mest. Imamo več francoskih vasi, ki sodelujejo v našem paktu za podnebje. V Grenoblu je nek gospod dejal, da je izoliral svojo stavbo, da mu je manj vroče po leti, manj ga zebe po noči in izračunal je, da je prihranil 8000 evrov zaradi tega, ker ne zapravi toliko denarja več za gretje. če imamo finančna sredstva iz Evropske unije, lahko hitreje napredujemo z izolacijo tudi v drugih državah in drugod. Torej, potrebujemo podnebne ukrepe, ukrepe za socialno pravičnost, za prilagajanje na globalizacijo, za ohranjanje kupne moči. Torej, Evropska komisija je 14. januarja sama dejala, da potrebujemo od 300 do 500 milijard evrov, če želimo resnično izolirati vse skradbe in stavbe. Torej, zato pa potrebujemo veliko potezni proračun, potrebujemo tudi sklad za pravični prehod, pogledati moramo, kako ga bomo financirali, napredovati moramo. Ne bom predolg, torej vsak v vsakem sektorju moramo določiti, kaj deluje in kaj ne deluje, s čem ustvarjamo delovna mesta, s čem jih ne ustvarjamo in kako bi lahko razvili in uvedli nove inštrumente. Čarobne paličice nimamo, v odboru za proračun se bomo borili za krepkejši proračun z lastnimi viri, eh, ki bo tudi pravičen, ki ne bo prizadel najurednejših državljanov. Na Polskem in Franciji je veliko eh, takšnih, ki ne želijo, da živijo slabše in za, zaradi tega. In zato želimo pravič. Sklad za pravični prehod, za socialno pravičnost in glede podnebne banke. Tukaj potrebujemo 6 eh, milijard vsako leto če želimo izolirati vse stavbe, to ne bo, to ne bo dovolj. Evropska centralna banka bo ustvarila 240 milijard evrov vsako leto. Torej, v odboru za proračun, odboru za gospodarske zadeve smo začeli že razmišljati in pravčevati to vprašanje. Vsak mesec imamo 100 milijard evrov za to in eh, s kvantitativnim sproščanjem bomo dobili 100 milijard vsak mesec in eh, s tem želimo ustvariti delovna mesta in uvajati podnebne ukrepe. Želimo tudi razviti nove vire, podnebna banka izhaja iz Evropske investicijske banke, Evropski parlament mora torej predlagati nove rešitve. Potrebujemo močnejši evropski proračun, torej z novimi viri, um, davek na plastiko, davek na kerozen in tako dalje. Potrebujemo pa tudi večjo finančno, zna, fiskalno pravičnost. In m, mm, glede tega delamo tudi v našem odboru, torej da se bomo proti davčnim goljofijam in davčnim utajam. ko sem bil majhen, je bil davek na dobiček 45 odstoten, sedaj pa je 19 odstoten. Dobiček je pomeni, da podjetje dobro deluje. Vprašati se je treba, kam gre ta dobiček, ga vlagajo v svoje zaposlene, ga investirajo v prihodnost in če ta dobiček vpliva na realno gospodarstvo. Študije pa kažejo, da ta dobiček ne pride v roke zaposlenega, ne investira v prihodnost, ampak odide drugam. To pomeni, da imamo vedno več dividend in da eh, delimo dvakrat ta dobiček. Roosevelt je imel enak problem leta 1929 državna zakladnica je bila prazna, Florida je znižala davke, tudi druge države so to storile in od Teksasa do Floride in zato je določil, da morajo vse države uvesti enoten davek, ki znaša 38 odstotkov. Torej, če bi mi uvedli davek 38 odstotkov, torej ZDA niso Sovjetska zveza in tam so uvedli federalni davek, ki znaša 38 odstotkov, mi pa smo ta, tega znižali na 19 odstotek. V ZDA so sedaj okrog 24 odstotkov. Torej, mi potrebujemo evropski davek na dobiček pravnih oseb in to ne sme vplivati na zaposlene. Vendar pa, če želimo dodatne lasne vire, je treba razmisliti, kako bomo do teh sredstev prišli. Torej, potrebujemo krepkejši proračun za to, da lahko um, dvakrat delimo račun za vsako vas, za vsako zgradbo in tako dalje in da plačamo preostalo iz evropskih sredstev, da vidimo, čemu služi Evropska unija. Mislim, da sem že izkoristil svoj čas, poslal vam bom in dal na razpolago vse dodatne dopolnjene dokumente. Najlepša hvala za odlično predstavitev. Sedaj bom govoril po češko, potem pa bom podal besedo poročevalcem v senci. Nima, mislim, da nimamo dovolj časa za vse, vendar pa bom skušal biti čim eh, krajši in. Govoril o tem vprašanju z vidika odbora Empel. Glede proračuna za leto 2021 bi rad podal nekaj komentarjev. Prvič. Obveze za plačila v proračunu za leto 2020 bodo usmerjene k um, izvajanju in zaključevanju programov iz uh, obdobja 2014 do 2020. To ne sme postati ovira za to, da bi začeli izvajati nove programe. Ravno tako to ne sme okrniti Evropski socialni sklad, tako kot se je zgodilo v preteklosti. E, glede ESF, bi rad omenil tudi druge inštrumente in sklade, kot je Evropski sklad za preglavne globalizacije, Evropski sklad za najrevnejše in eh, IPISA, kar ste omenili tudi vi v vaši prezentaciji. Rad bi omenil tudi vlogo pilotnih projektov in eh, pripravljalnih dejavnosti. Ti se na prvi pogled zdijo majhni, vendar pa če so dobro pripravljeni, pomenijo zelo dober način za iskanje inovativnih rešitev za obstoječe izzive. V preteklosti imamo veliko primerov pilotnih projektov, ki jih je izvedla komisija. Ti projekti pa so potem postali ključni inštrument v določeni politiki. Za nas je pomembno naslednje. Želimo si, da bi pilotne projekte ocenjevali na podlagi resnične dodane vrednosti. To mora storiti Evropska komisija s svojimi generalni direktorati in tudi odbor za proračun. Rad bi omenil konkretni pilotni projekt, ki sem ga predstavil s Petrom Polakom lani. Šlo je za družbena stanovanja za Rome komisija je bila zelo zainteresirana za izvedbo tega projekta, vendar pa je odbor za proračun sredstva za ta projekt skrčil na polovico. Zaradi tega projekta nismo mogli izvesti. Omejili smo ga samo na eno državo članico na mesto, na tri, kot smo sprva načrtovali. Zopet bomo predstavili ta projekt in ga skušali izvesti letos. Poleg tega bomo kasneje razpravljali še o drugih vprašanjih, to je bilo samo za začetek. Sedaj pa predajam besedo poročevalcem v senci. Prvi je Mark Ančel iz skupine SD. On behalf of Mr. Le Nisem poročal senci, vendar pa govorim v imenu Lešeka Millerja, ki ga danes ni. Rad bi podal nekaj razmislekov iz naše politične skupine. Zelo smo zadovoljni z osnutkom poročila, zaradi tega, ker odraža celo vrsto naših prednostnih nalog, kot so sveža sredstva za pravični prehod in da zaradi tega ne bo trpel ESF, Zelo smo zadovoljni tudi s podarkom na socialno pravičen prehod, po, zaradi tega, ker se omenja potreba po socialnih politikah. Ravno tako želimo močno izvajanje stebra socialnih pravic, e, zato pa potrebujemo ustrezna sredstva še posebej za uvedbo Evropskega otroškega jamstva. To mora biti vključeno tudi v pogajanja večletnega finančnega okvira in postati del ESF, torej Evropskega socialnega sklada. Plus mi želimo zagotoviti velikopotezni VFO brez odlašanja, ki bi bil močno usmerjen v socialne zadeve, ki bo socialno pravičen in ki bo imel na voljo dovolj svežih sredstev, zaradi tega, da ne bo sredstev jemal od ranljivih skupin iz sklada ESS katerih situacija je že tako ali tako zelo ranljiva. Rad bi izrazil tudi skrb zaradi predlogov sprememb odbora EMPL, ker jih odbor za proračun ni upošteval v dovolj veliki meri. Najlepša hvala za vaše konkretne predloge. Sedaj pa dobi besedo Samira Rafaela. Yes, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Najlepša hvala tudi poročevalcu. Imeli smo zelo malo časa za pripravo tega mnenja, vendar pa se nam zdi zelo pomembno, da lahko podamo svoje stališče o tej pomembni zadevi. Um, ta zadeva namreč um, se tiče celotnega našega dela. V skupini Renew smo predlagali kar nekaj sprememb in želimo se sredotočiti na vključujočo Evropo. V naših predlogih želimo zagotoviti, da spodbujamo vključujoč pristop. Zato zahtevamo, da se popravijo vrzeli v proračun, ki bi lahko sprožili izključevanje. Želela bi povdariti nekaj predlogov sprememb, kot so naprimer predloge sprememb za politiko, ki podpirajo socialno Evropo in pa sredstva za spodbujanje enakopravnosti in enak dostop do trga dela za ženske in moške. Želimo tudi zagotoviti, da z našim predlogom zaščitimo vsakega otroka pred revščino in socialno sključenostjo in da ima dostop do vseh pravic. Vloga inštitucij je tudi, da zagotovi dostop do sredstev vsem čez morskim ozemljem in teritorijem. Ko govorimo o predlogih, eh, o podnebnih spremembah, eh, o, je treba omeniti tudi OTC, kar izredno vpliva na našo podnebno politiko. Treba je tudi razpravljati o lasnih virih, zato bomo dobili dodatna sredstva za boj proti podnebnim spremembam in da zagotovimo, da vsakdo lahko sodeluje v tem prehodu. V skupini Renew smo skušali preučiti, kje lahko zagotovimo, da bo proračun čim bolj vključujoč za vse vrste državljanov, ki živijo v Evropi. Najlepša hvala, vidim, da tukaj ni nekogar iz skupine IND, ravno tako ni Kire Marije Peter Hansen. Zato predajam besedo kolegici Sandri Pereiri. Najlepša hvala. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu. Glede na to, da še nimamo končnega dogovora o večjednem finančnem okviru, je pomembno, da razpravljamo o politikah in programih za spodbujanje gospodarske in teritorijalne kohezije. Še posebej pa se tukaj zanimamo za socialno kohezijo. Socialna kohezija ne sme eh, še naprej ostati najbolj podhranjena politika. Zato smo tudi pripravljeni predloge sprememb v tem smislu da bi okrepili socialno kohezijo, ki jo nujno potrebujemo. Pred kratkim smo videli um, študijo poročilo Eurofonda o revščini med zaposlenimi. Slišali smo, da potrebujemo več pravic, delavskih pravic, dostojna delovna mesta in eh, da eden od desetih zaposlenih lahko utrpi tveganje revščine. Še posebej gre za ženske, za kmete, za delavce za določen čas, za skrajšanje delovnik. Pomembno je, da proračun zaščiti te delavce, ker so ti najbolj ranljivi v časih krize, kar smo tukaj tudi omenili. Ne moremo sprejeti, da se zauzemamo za Eh, proračunsko kohezijo, istočasno pa namenjamo več sredstev za obrambo in za varnost. Najlepša hvala. Rad bi vprašal, če želi komisija besedo? Ne. Če ne, potem bi rad vprašal poročevalca, če želi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Na no, najprej odgovorim na vašo prvo vprašanje. In vprašali ste me, če bo prišlo do krize obveznosti za plačila. Zato imamo več kot 140 milijard evrov Verjetno poznate sistem 1, 1 plus 2, 1 plus 3, vendar smo zelo pozorni eh, zaradi tega in eh, želimo vzpostaviti pravno podlago, da tega ne bo, do tega ne bo prišlo. Zelo smo pozorni in v dokumentu, v smernicah smo ustrali, da to vključimo. Tudi glede PP in PA imate prav, gre za inovativne projekte, s katerimi bi lahko spodbudili nove inštrumente v politikah. Sam sem tukaj nov, zato verjetno nisem kriv za vse napake iz preteklosti. Slišali pa smo, da poslanci predstavijo ogromno projektov PPPA za to, da bi ugodili svojim voljivcem, vendar pa včasih zaradi tega trpi kakovost. Ne želim pa tratiti preveč časa za to vprašanje. Treba je predstaviti projekte PPPA, za katere se vam zdi, da so resnično potrebni in pomembni, potem pa je treba izbrati najboljše. V odboru za proračun si resnično želimo sodelovanja z vami. Za krepkejši proračun pa potrebujemo vse v Evropskem parlamentu. Slišali smo veliko vprašanj v zvezi s socialnim stebrom. To ne pomeni, da bomo. Um, rezali sredstva iz socialnega stebra za podnebne ukrepe. In ravno nasprotno, Evropska unija ne more izvati ukrepov proti podnebnim spremembam, istočasno pa mm, rezati sredstva za kohezijo. V zadnjih 20 letih je Evropska unija zavarovala prihodek kmetov z kvotami za mleko in tako dalje. Želimo zagotoviti, da v Franciji, na Polskem in tudi drugot lahko kmetije opravljajo svoje delo, ki ga ljubijo, živijo doma, na podeželju, želijo ohraniti proizvodno, cene so še vedno dostojne in v preteklosti so kmetije lahko lahko živeli od svojega dela in zato niso prosili za subvencije. Od leta 2005 pa so se zadeve spremenile cena mleka je eh, strmo upadla in zaradi tega smo potrebovali subvencije. Nimam dovolj časa, da bi se spustil v podrobnosti skupne kmetijske politike. Zaščititi je treba kmete, delovna mesta v kmetijstvu, kajti tudi kmetje lahko veliko prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Prej smo govorili, da so kmetje skeptični glede podnebnih sprememb, sedaj pa vidimo, eh, da smo v Franciji, v Španiji um, poželi za 30 odstotkov manj žita in zato potrebujemo subvencije tudi zato, da bi dobili več bioplina. Ne moremo od kmetov zahtevati, da sami poskrbijo za proizvodno bioplina, ampak jim moramo pomagati. Evropa želi zaščititi idejo človeškega dostojanstva. Torej, ukrepati je treba na področju podnebnih sprememb, vendar pa potrebujemo tudi socialne ukrepe in socialno pravičnost. Zato ni govora, da bi v imenu podnebja lahko krčili socialna sredstva. Um, žal mi je, da v odboru za proračun nismo bili najbolj dovzetni za vaše predloge. 60 odstotkov poslancev je novih. Če imamo premajhen in okrnjen proračun, ne bomo mogli delati. Torej, naš največji boj bo da bomo razpravljali o dodatnih novih virih. Evropski parlament je že dejal, da ne bo odobril večletnega finančnega okvira, če ne bo napredka na področju lastnih virov. In tako je bilo pred zelenim dogovorom, sedaj pa imamo še več razlogov za to, da se držimo našega stališča. Tudi osebno lahko povem, da želimo v odboru pro, za proračun, odpreti dodatne vire, odpreti razpravo o lastnih virih in eh, Obama v ZDA je naprimer eh, prisilil vse banke, da delujejo transparentno. Tukaj v Evropski uniji želimo, moramo uvesti uh, ravno tako um, podobno zakonodajo, da nobena banka, nobena zavarovalnica ne bo delovala v Evropi, če ne bo delovala pregledno, transparentno in delala za skupno do dobro. Torej, zagotoviti moramo lastne vire, um, zunaj proračunske vire in odboru za proračun želimo, nov, uvesti nove ideje, kar je dejala Samira Rafaela glede vključujoče Evrope. S tem se popolnoma strinjam. Evropski proračun mora spodbujati vključevanje povsod po celotnem ozemlju, preprečevati mora prekarnost, kot je dejala Sandra Pereira. Ehm vprašati se moramo, če Evropska unija deluje v interesu eh, državljanov in preprečuje prekarnost. Ne moremo kriviti za to državljanov, da Evrope nimajo radi, če glasujejo za euroskeptike. Mi se moramo tukaj v Evropski uniji boriti proti prekarnosti. Nikola Schmidt je dejal in dokazal, da se lahko borimo za polno zaposlenost, da ne bo brezposelnost, kot je dokazal v Luksemburgu. Torej, potrebujemo evropske projekte, ki bodo prispevali k Evropi, ki bo bolj vključujoča, bolj pravična, ki bo poskrbela za teritorijalno kohezijo in odpravila prekarnost. In še nekaj glede kupne moči. Jasno je, da se moramo boriti proti um, slabim zaposlitom, nekdo, ki zasluži 50 evrov, to je res katastrofalno, moramo tudi poskrbeti za boljšo stanovansko politiko, da, ne, da stanovanja ne bo tako eh, draga. Tako kot sem dejal v Grenoblu, sem se pogovarjal z nekom, ki je prihranil 800 evrov zaradi tega, ker je izoliral svojo stavbo in da s tem prihrani 800 evrov vsako leto. B, Evropska centralna banka je proizvedla 240 milijard evrov, zato si ne morem um, zamišljati, da ne bi poskrbeli za več kupne moči v Evropski uniji. Torej, smernice so za to, da lahko zadevo izboljšamo skupaj. Uh, To nam bo služilo za podporo, za podlago za poganja julija. Evropska komisija je torej predlagala prvi osnutek, kasneje pa bomo začeli s poganji, verjetno julija. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Rok za uložitev predlogov sprememb je dvan. Rekord vote in lead com. 12. februarja. Glasovali bomo v odboru Empel 20. februarja, v vodilnem odboru 30. marca, na prvem zasedanju pa bo vročilo sprejeto aprila. Our... To je bila zadnja točka na dnevnem redu. Naslednja seja bo 18. februarja od 17, 15 do 19, 20. februarja od 9 do pol enih, v Bruslu 16. marca od 3 do pol sedmih v Bruslu in 17. marca 2020 do 9 do pol enih in od pol treh do pol sedmih v Bruslu. Najlepša hvala. če vam za Valentinovo ni nihče dejal, da vas ima rad, vam lahko povem jaz, da vas imam rad, ker ste preživeli današnje popovdne z mano. Prvič sem predsedoval, upam, da ni bilo prehudo. Želim vam vse najboljše, lep večer. Najlepša hvala tudi tolmačem. Najlepša hvala tudi osebju odbora za zaposlovanje, najlepša hvala tudi poročevalcu. Lep večer in ohranite nasmešek do konca današnjega dne.